Meine Damen und Herren, Gospe in Gospodje, Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, sedite, prosim. Pozdravljeni na današnji javni predstavitvi. Predstavil se bo kandidat za komisarja za sosedsko politiko in širitveno pogajanje. Pozdravljam torej Johanesa Hana. Tega postopka ne opravljate prvič, kot eh, komisar za regionalno vprašanje ste ta postopek že opravili. Poskrbeli ste, naprimer, da smo ukrepili bolj ranljiva področja, to je vaša dediščina kot dela. Imeli ste veliko dela. Nekaj tehničnih vprašanj na začetku. Kandidat za komisarja lahko spregovori za 15 minut na začetku. Na koncu bo imel približno 5 minut časa za sklepni govor in Vsak poslanec ima pravico zastaviti vprašanje, ki ne sme biti daljše od ene minute, potem ima kandidat za komisarja minuto in pol časa za odgovor in po želji je mogoče zastaviti še dodatno vprašanje v dolžini 30 sekund, odgovor na katero traja eno minuto. Koordinatorji imajo nekaj več privilegijev, imeli bodo nekaj več časa ne bodo imeli na voljo samo 3 minute, ampak 4 minute za vprašanja in odgovore. In ker smo tako prijazni, bomo gospodu Langenu, predsedniku odbora INTE, dali uh, enako količino časa, uh, on bo imel pravico, da zastavi tudi dodatno vprašanje. po koordinatorjih in eh, obeh predsednikih pod odboru bomo nadaljevali v klasičnem ritmu. Skupine smo združili v skupine, zato da je mogoče bolj postaviti poudarke pri vprašanjih in tudi manjše skupine lahko pridejo več do besede, ne pa da čakajo do konca. Nekaj želim povedati. Včeraj sem sledil nekaterim predstavitvam in povem vam, da bom zelo strog pri času za govor. Drugače, pri 45 vprašanjih ne bomo prišli do konca. Če bomo začeli zaostajati, bo to zelo slabo za kolege, ki pridejo na koncu in za celotno predstavitev komisarja bom prosil, da vedno sproži uro in ko bo konec časa, vas bom prekinil. Ne bom dopustil tistega, gospod predsednik, samo še nekaj, zato da dobite minuto. Tega ne bom dopustil, to danes pač ni mogoče, lepo prosim za vaše razumevanje, zato da bomo zadevo izpeljali tako, kot je treba. Gospod Han ima zelo pomemben portfelj. Če si pogledamo, kaj se dogaja na vzhodu Evrope, lahko vidimo, da so to evropski sosedi in gre za zelo politično vprašanje. V južni soseščini imajo naši sosedje tudi eh, veliko izzivov, zadeve niso nič boljše, celo dramatične so gospod Han, prevzema položaj v zelo kočljivih časih. Tudi tako je, da je gospod komisar, predsednik komisije Juncker, govoril o širitvi Evropske unije, vendar ne predvideva, da bi v prihodnih petih letih zaključili širitvena pogajanja za katero koli državo, kandidatko. Vendar jasno je, da moramo izpolnjevati svoje obveznosti do držav Zahodnega Balkana. To ne pomeni, da bomo popuščali in to velja tudi za pogajanja z Turčijo. V pogajalskem mandatu je zapisano, da je cilj članstvo in če se pojavljajo problemi, je treba poiskati najboljšo možno rešitev. V našem strateškem interesu je, da izvajamo odprt proces zaradi vseh težav, s katerimi se soočamo in eh, prosim vas, da to upoštevate pri razpravi, ki nas čaka. Johannes Han, izvolite.